gospodje, spoštovani kolegi, dragi gostje, še posebej pozdravljam veleposlanike. Dobrodošli na odboru za zonanje zadeve. Najprej bi rad izrekel toplo dobrodošlico vsem skupaj, še posebej pa pozdravljam Oliverja Varhelja, ki je kandidat za komisarja za sosedstvo in za širitev. Dobrodošli. Veliko čast nam je, da ste tukaj, kajti to bo izredna priložnost za dialog in prvi pomemben korak za konstruktivno in spešno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Prepričan sem, da si boste prizadevali za tesne odnose in sodelovanje z Evropskim parlamentom v prihodnosti. Spoštovani kolegi, namen tega zaslišanja je, da ocenjujemo kandidata na podlagi sposobnosti in osebnih značilnosti in primernosti. Predstavil bo svoj pogled na resor in komunikacijske sposobnosti. 1. novembra smo prijeli odgovore gospoda Varhelje na naša vprašanja. To smo porazdelili v vseh jezikih in objavili odgovore na spletu Evropskega parlamenta. Sedaj bo zaslišanje potekalo v skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta, zato da lahko vsi predstavijo svoj vidik in zastavijo svoje vprašanje. Najprej bomo dali besedo kandidatu za komisarja, ki bo podal vodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Potem bomo imeli čas za 25 vprašanj članov odbora. Najprej bomo dali besedo govornikom v imenu političnih skupin, potem imamo drugi sklop vprašanj, kjer bomo dali možnost za vprašanje poslancem v skladu s časom za govor po razdeljenem po političnih skupinah. Vprašanja se zastavijo takole. Vsak poslanec ima časa minuto za vprašanje. Kandidat za komisarja bo dobil dve minuti za odgovor. Potem ima isti poslanec možno za dopolnilno vprašanje, ki naj daljše od ene minute. Potem ima komisar zopet eno minuto za to, da odgovori na to vprašanje. Dopoljeno vprašanje mora biti povezano z odgovorom na prvo vprašanje in ni namenjeno temu, da zastavljate vprašanje povezane z drugimi temami. Potem bo imel kandidat možnost za končno izjavo. Zaslišanje je omejeno na tri ure, zato prosim vse kolege, da se držite namenjenega časa. Če boste daljši, boste odzeli čas in možnost drugim kolegom. Tolmačenje poteka v 23 uradnih jezikih, zaslišanje se prenaša v živo na po spletu Evropskega parlamenta. Ravno tako si lahko gledate video tega zaslišanja na spletni strani. Gospod Varheli, kandidat za komisarja, sedaj je beseda vaša. Prosim, da podate vodno izjavo. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da lahko tukaj kot kandidat za komisarja za sosedstvo in še to predstavim svoj pogled na naš odnos z našimi partnerji, sosednjimi državami. Naj vam najprej povem um, nekaj o ozadju za mojo vizijo. Rodil sem se v komunistič, na komunističnem mačarskem. Člane moje družine so preganjali po osvoboditeljnem eh, boju leta 1956, ki je bil zatrt strani sovjetskega režima. To je zelo zaznamovalo moje otroštvo. Padec komunizma je odprl možnost za centralne vzhodnoevropske države, da se pridružijo Evropi. Sam sem um, pripadnik generacije mladih mačarskih uradnikov, ki so to omogočili od leta 2004 in širitve sem vedel, da so se nam sanje uresničile. Služil sem državi v Evropski uniji na različnih položajih. Vem, da se interesi držav članic razlikujejo na različnih področjih, vendar pa je končni glavni cilj en in isti in to, da zgradimo močno in uspešno Evropo, ki bo delovala v dobro vsem. Moje vodilo je bilo vedno naslednje. To je sinteza. Treba je povezovati različna stališča in iskati rešitve, ki delujejo za vse. Naprimer, Ko sem delal kot vodja v Evropski komisiji, sem bil odgovoren za uvajanje evropskega patenta. Mačarska je najprej temu močno nasprotovala, potem pa sem jim povdaril, koliko prednosti to predstavlja in eh, tako smo ustvarili evropski enotni patent v o kveru okrepljenega sodelovanja. Tukaj ne gre za izbiranje med nacionalnimi ali evropskimi interesi, ampak gre za združevanje vseh v dobro vsem. Tako bom, vseh, tako bom eh, še naprej delal. Če me boste potrdili za komisarja, bom povezoval Evropski parlament, ki zastopa državljane, svet, ki zastopa države članice in naše sosednje države. Sosedstvo je za Evropsko unijo strateškega pomena. Naša usoda je tesno povezana z usodo naših sosednjih držav in to vpliva tudi na nas. Obstaja velika vrzel v razvoju med sosednjimi državami in evropskimi državami. Moja naloga bo, da to vrzel odpravim in da izkoristimo potencial sosednjih držav. V času mojega mandata želimo krepiti vlogo Evropske unije na področju varnosti, stabilnosti in blaginje v hitro spreminjajoče sem sosedstvo. Želim podpreti trajnostni gospodarski razvoj s tem, da ukrepimo tržno gospodarstvo, močne demokratične ustanove, vladavino prava in temeljne soboščine. Zagotoviti moramo, da nikogar ne postimo na cedilu. Pomagal bom partnerjem, da ukrepimo socialno razsežnost gospodarstva v skladu z njihovim gospodarskim razvojem. Če naših odgovornosti ne bomo prevzeli, bodo drugi zasedli naše mesto. Priznati moramo različne realnosti in okoliščine, s katerimi se soočajo naši partnerji v sosedstvu. Podpreti jih moramo s primernimi rešitvami. Zahodni Balkan, vključno s Severno Makedonijo in Albanijo, ima zelo jasno evropsko perspektivo. Naša naloga je, da zagrabijo priložnosti, ki jim to ponuja in Po našem mnenju je to v našem strateškem interesu. Drugi strateški partnerji kot Turčija pa se očitno odmikajo od evropskih vrednot in načel. Premisliti moramo, kako s tem upravljati bolj učinkovito. Nekateri partnerji so opravili napredek, vendar pa so reforme ovirali konflikti kot Sirija in Libija ali pa vpliv tega na Libanon. Nekatere države na vzhodu, Gruzija, Ukrajina in Moldavija ali pa Maroko in Tunizija kažejo, da si želijo uvesti reforme v težkih okoliščinah. Zato moramo upoštevati te razlike na tem področju, da lahko uspešno izvažamo stabilnost. Naj se sedaj, posveti, sedaj posvetim vsaki regiji, posebej začenši z Zahodnim Balkanom. Zahodni Balkan je sestavni del Evrope in uh, zato mora biti perspektiva pristopa verodostojna. Tudi to je v našem geopolitičnem interesu moramo podpreti ta napredek na podlagi lastne zasluge za vsako posamezno državo. Mi se moramo osredotočiti na potrebne reforme na terenu. Moramo doseči napredek, zato da bomo dosegli blaginjo, kakovost eh, življenja in tudi svobodo za prebivalce te regije. In to je končni cilj pristopnega procesa. Eh, želim pospešiti institucionalne in strukturne reforme, tako da se osredotočamo na temeljne vladavine prava, gospodarskega razvoja, delovanja demokratičnih ustanov in upravnih reform. Sodeloval bom z vsemi inštitucijami, industrijo in civilno družbo, da to tudi dosežemo. Še naprej bom zagovarjal predlog, da začnemo s pristopnimi pogajanji z Albanijo in Severno Makedonijo. Storil bom vse, kar lahko, da se to zgodi čim prej. Pomembni evropski voditelji so obiskali Severno Makedonijo pred referendumom za prespanski sporazum, kjer so obljubili, da če se bo to zgodilo, bodo se bodo pogajanja začela. Tudi Albanija je uvedla um, veliko reform na pročju pravosodja in uh, eh, oprave. To pomeni, da gre tukaj za našo vredostojnost v tej regiji in tudi onkraj nje. Sam se bom potrudil, da bom integriral to regijo na podlagi ključnih evropskih politik tudi pred uh, pristopom, zato da zagotovimo, da se bo Zahodni Balkan pridružil našemu zelenemu dogovoru digitalni agendi in tudi um, čez evropskim omrežjem na področju transporta in energije. Potrudil se bom za dobre sosedske odnose in za reševanje dvostranskih sporov. Sodeloval bom z Žusepom Borelom za to, da bomo dialog med Beogradom in Prištimo uspešno zaključili do leta 2020. Evropska unija mora biti pripravljena na sprejem prihodnih članic, ko bodo te države izpolnile svoje pogoje. Vendar pa mislim, da se ne bomo binarno odločali med poglobljenostjo in med širitvijo. Kot eh, je razvidno iz naše zgodovine, to poteka osporedno. Sodeloval bom z Žuzepom Borelom na področju prihodnih odnosov s Turčijo na več ključnih področjih. To je nujno potrebno za to, da zaščitimo skupne interese Turčija igra pomembno vlogo pri tem, da sprejema več milijonov beguncev. Na tem področju moramo podpreti Turčijo, zato da lahko bolje upravljamo z nezakonitimi migracijami. Ne moremo pa si zatiskati oči pred zaskrbljujočimi dogodki, še posebej, ko gre za negativni razvoj na področju vladavine prave človekovih eh, pravic. Eh, Turčija je provocirala z nezakonitim vrtanjem v vzhodnem eh, sredozemlju in tudi s vojaškim poseganjem v Siriji. To bo še poslabšalo situacijo v tej državi, spodbudilo konflikt in eh, odvrnilo našo pozornost od boja proti Dajšu. Pristopna pogajanja so zaustavljena. Treba je pogledati skupaj s komisijo in svetom, kako bi lahko vzpostavili strateško partnerstvo, ki temelji na skupnih interesih in v obstoječih okvirih. Glede vzhodnega eh, partnerstva, želim si, da bi to okrepili in da bi se posvetovanja nadaljevala. Pripravil bom predloge za dolgoročne politične cilje v okviru vzhodnega partnerstva. To bomo predstavili na vrhu vzhodnega partnerstva v Bruslu junija 2020. Podpisali in sklenili smo ogromno več eh, dvostranskih okvirov z državami, kot so Gruzija, Moldavija in Ukrajina. To moramo izvati na terenu, potrudil pa se bom tudi za sektorsko sodelovanje z državami, ki so na to pripravljeni. Ukrajina bo vedno deležna moje posebne pozornosti. Gre namreč za geopolitično zelo pomembno državo za Evropsko unijo. Še naprej bomo podpirali neodvisnost, suverenost in teritorijalno integriteto te države trudili se bomo za to, da bomo odpravili konflikt v Donbasu in eh, tudi spodbudili reforme na področju vladavine prava in gospodarstva. Izkoristiti moramo vsa orodja, vključno s podporno skupino Komisije za Ukrajino. Azerbajdžan je lahko ključni partner na področju energetskega sektorja, vendar pa um, se moramo osredotočiti na vladavino prava in demokracijo pri Armeniji, se moramo osredotočiti na gospodarski razvoj pri Belorusiji, pa posodabljanje eh, države in razvijanje demokratičnih vrednot. Vedno se bom posvečal vladavini prava, boju proti korupciji, in vlogi neodvisnih medijev in civilne družbe. Ko gre za naše južne sosede, naš največji izziv je stabilnost, varnost, blaginja in migracije. Naši cili morajo biti realistični, vendar pa morajo biti tudi bolj velikopotezni, ko gre za gospodarski razvoj te regije. Na podlagi načela več za več. Pozivamo naše partnerske države, da dosežejo svoje cilje glede reform. Po drugi strani pa si bom prizadeval za spodbujanje dobrega upravljanja vladanja, za varovanje okolja, boja proti podnebnim spremembam in eh, bolj uspešno reševanje migracijskega vprašanja. Še posebej se bom osredotočil na spodbujanje gospodarske rasti in pa politike zaposlovanja, še posebej, ko gre za mlade. Zato pa moramo upoštevati naše prioritete in upoštevati posebne interese vsake partnerske države. Maroko namreč. Eh, je sedaj v obdobju zelo pozitivnega posodabljanja. Moramo jih pri tem podpreti, tako kot Tunizijo in Jordanijo. V sodelovanju z Josepom Borelom želim oblikovati nove predloge za prioritete za naše partnerske odnose s temi državami in eh, si bomo potrudili za to, da jim pomagamo pri izvajanju zelo zahtevnih reform. Sedaj pa odnosi z Libijo in Sirijo, ti so bolj kompleksni. Najprej moramo zavarovati stabilnost in mir v teh državah v sodelovanju z druženimi narodi. Stabilnost v Egiptu je ravno tako ključnega pomena za celotno regijo. Še naprej bomo podpirali gospodarske in politične reforme. Istočasno pa bomo še naprej gojili tesen dialog s, temi, s to državo na področju um, spoštovanja človekovih pravic. Z našimi južnimi partnerji uh, želimo sodelovati na področju migracij. Uh, Izkoristili bomo vsa orodja za to, da dosežemo naše cilje. Osredotočili se bomo še posebej na odpravljanje brezposelnosti med mladimi. Borili se bomo proti nezakonitim migracijam, proti trgovini z ljudmi in nezakoniti trgovini z drogami. To vključuje učinkovit nadzor nad mejami, mehanizem vračanja, eh, ki delujejo. Torej, zato, da spodbujamo mobilnost, moramo vzpostaviti programe za zakonite migracije, moramo podpreti Libanon in tudi Jordanijo, ki prijema ta ogromno število beguncev. Moramo tudi podpreti prostovoljno vračanje v Sirijo, seveda, če so vrnitve prostovoljne in eh, če se spoštujejo um, pravice do statusa begunca v sodelovanju z Visokim komisarjatom za begunce Združenih narodov. Spoštovani poslanci, zato da lahko podpremo naše politične cilje v regiji, v sosedstvu Evropske unije, se moramo držati štirih ključnih rezultatov in to je, da začnemo s pristopnimi pogajanji s Severno Makedonijo in Albanijo in tukaj moramo spoštovati načelo lasnih zaslug. Istočasno pa potrebujemo bolj očinkovit pogajalski proces in eh, moramo storiti vse za to, da opažim, opazimo dotikljive in um, konkretne rezultate v življenju ljudi. To pomeni spodbujanje reform več finančne podpore, naložbe, zato da izboljšamo gospodarske, trgovinske, izobraževalne in eh, potovalne pogoje. Drugič, v shodnem partnerstvu moramo izvajati strukturne reforme in okrepiti gospodarstvo, stabilnost in varnost. Še naprej bomo podpirali teritorijalno integriteto Ukrajine in okrepili odpornost te države. Tretjič, moramo posodobiti partnerstvo z južnimi sosednjimi državami državami na podlagi več za, načela več za več in se osredotočili na gospodarski razvoj. Četrtič, moramo uporabiti naš uh, inštrument za razvijanje sosedstva in za mednarodno sodelovanje, naš, naš inštrument eh, predpristopni inštrument za to, da se lahko osredotočimo na razvoj v teh državah in se potruditi za naložbe znotraj mednarodnih finančnih inštitucij. Gospe in gospodje, če me boste potrdili za komisarja, bom še naprej tesno sodeloval z Evropskim parlamentom, s tem odborom in z drugimi pristojnimi odbori. Sodelovanje z, Evropsko, z Evropskim parlamentom in našimi ključnimi partnerji je ključnega pomena za parlamentarno diplomacijo. Moramo govoriti enoglasno, zato da bomo lahko pošiljali vnaprej dogovorjena sporočila. Še naprej vam bom na voljo za razprave in za sodelovanje. Upam, da današnji dan predstavlja nov trenutek in začetek uspešnega in konstruktivnega sodelovanja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja za vodno izjavo. Sedaj gremo na prvi sklop vprašanj. Prva želja na Zovko za ELS. Gospod predsedojoči, gospod kandidat za komisarja, naš eh, kontinent je postal bolj eh, miren in bolj gospodarsko razvit širitvi eh, napredek Zahodnega Balkana in eh, perspektiva vstopa je označena z različnimi spori. Sedaj je čas za gospodarske reforme in v interesu Evropske unije je, da podpremo države Zahodnega Balkana pri izpolnjevanju kopenhanških meril. Kako lahko pospešimo integracijo zahodnobalkanskih držav, še posebej na področju spora pravosodja, vladavine prava in temeljnih soboščin, regionalno sodelovanje na področju um, zah, na tem področju zahteva veliko dela glede na zgodovinske okoliščine. Kakšne konkretne predloge in ukrepe boste predlagali za to, da boste spodbudili regionalno sodelovanje na Zahodnem Balkanu? Hvala. Izvolite, gospod kandidat za komisarje, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi rad jasno poudaril, da čeprav smo naleteli na rahle ovire oktobra na svetu, nihče niti v okviru te razprave ne postavlja pod vprašaj močne obveze Evropske unije za članstvo Zahodno-Balkonskih držav vizija Evropske unije glede tega je nespremenjena in zato si bom zelo prizadeval. Seveda je treba upoštevati tudi, da moramo okrepiti naše delo. Kaj ti prišlo je do pomislekov in tem moramo prisluhniti in ta vprašanja tudi obravnavati. Pripravljen sem na sodelovanje s temi državami, ki imajo pomisleke in takoj se bom lotil dela in sodelovanja s temi državami, da rešimo ta vprašanja. Pri teh vprašanjih je vprašanje vladavine prava ključno. Neodvisnost pravosodja, korupcija na vseh teh področjih moramo okrepiti sodelovanje z našimi sosednjimi državami. Po drugi strani pa se moramo držati naših obljub in to je, da pri, evropska perspektiva ostane realnost. Eden največjih izzivov je velika vrzel med, na področju gospodarskega razvoja med njimi in nami. V teh petih letih, če me boste potrdili v tem odboru, si bom prizadeval za to, da to vrzel odpravimo in da v te države unesemo gospodarsko rast in blaginjo. Brez vladavine prava pa tržno gospodarstvo ne deluje. Oboje je med seboj povezano. V okviru regionalnega sodelovanja si bom prizadeval za to, da te države tesneje sodelujejo med seboj, če ne svoje vloge v Evropski uniji ne bodo odigrale. Najlepša hvala, gospa Zovko, še dopolnilo vprašanje. Razmere v Bosni in Hercegovini so zelo kompleksne in ta država je spostavljena neevropskim akterjem. Kako boste vi dosegli, da bodo ZDA odigrale močnejšo vlogo v tej regiji? Kako se bo Evropska unija odzvala na to eh, situacijo in eh, da bomo tam še naprej podpirali mir in stabilnost? kaj ste se vi naučili iz preteklosti, še posebej o tej državi. Najlepša hvala. Eno minuto, gospod komisar. Hm, prosim, da se držite časa. Ključno pri Bosni in Hercegovini je, da se držimo obveze 14 točk, ki jih je pripravila komisija na ključnih področjih za reforme. Moramo sodelovati z Bosno in Hercegovino, da ta država dobi vlado. Že več kot leto dni so brez vlade. Ta država ne more postati država kandidatka, če ne bo izpeljala reform. Poskrbimo bom za to, da jim bomo dali vse, kar lahko, da to resnično dosežejo. Glede ameriškega angažmaja, to podpiram, sodelovati želim tudi z poslanci Združenih držav v tej državi. Najlepša hvala, sedaj pa skupina SD, Tonino Picula, ena minuta. Gospod predsedujoči, gospod kandidat Varheli, Evropska komisija je izvršna zastopnica Evropske unije in eh, mora poskrbeti za spoštovanje evropskih vrednot. Vi ste delali na stalnem predstavništvu Mačarske v Evropski uniji, vi ste morali tam zagovarjati reforme, ki jih je uvedla mačarska vlada. Več sto zakonov je kršilo na mačarskem naše listino temeljnih svoboščin in eh, Kopenhaška merila. Zato smo sprožili sedmi člen in to smo izglasovali tudi v tej državi proti Mačarski. Kako boste vi zagotovili, da se spoštujejo načela vladavine prava in temeljnih svoboščin? Vi ste zagovarjali mačarsko politiko in ta politika je bila ravno v nasprotju s temi vrednotami. Gospod Varheli. Oh, um, Kot komisar bo moja naloga To, da zastopam Evropsko unijo in to bo moja naloga, to bom počel, kot ste videli. Sem v, na svojih prejšnjih zadolžitvah zelo neodvisno deloval, neodvisno od katerih koli navodil vlade kot evropski javni službenec. Enako bom ravnal tudi kot evropski komisar in bom sledil usmeritvam Evropske unije in le tem usmeritvam. Ko gre za vladavino prava na Zahodnem Balkanu, imamo zelo jasna merila, ki jih morajo izpolniti in ne nameravam uh, predlagati nobenih sprememb glede teh meril. Kot sem že prej dejal, Mislim, da moramo okrepiti sodelovanje z Zahodnim Balkanom, zato da bomo dosegli več kajti ravno zato so tri države članice izrekle svoje pomisleke. Zato bom na tem deloval kot na nečem, kar bo moja prioriteta. Tonino Picel, imate dodatno vprašanje? Hvala, gospod predsedujoči. Katere konkretne korake boste uvedli, če država, kandidatka, spreme ukrepe, ki niso v skladu z vladavino prava in načeli Evropske unije, ko gre za vladavino prava, ko gre za človekove pravice in neodvisnost sodstva, pa tudi boja proti korupciji. V drugem vprašanju ste rekli, da vam je zelo pomembna enaka obravnava sveta in parlamenta v okviru finančnih instrumentov. Bistven pročevalec za IPA uh, ukrepe in zanima me, ali spodbujate pogojevanje IPE, ki omogoča, da se prekine ta pomoč? Ali boste eh, se strinjali s tem, da bi lahko delegirane akte uporabljali za posodabljanje vseh eh, pri aneksu IPI? Hvala. Kandidat, izvolite. naše načelo na Zahodnem Balkanu in to je tudi načelo EU, je bilo vedno to, da se vedno držimo uh, temeljnih načel in tudi samo tako ravnal. Če ni napredka pri vladavine prava, potem ni dejanskega napredka pri pristopov. Zato bom pripravljen uporabiti vsa orodja, ki so na voljo, zato da zagotovim, da se izpolnjuje pogajanje glede vladavine prava. Če to ne bo tako, potem bom moral uporabiti pristop, ki bi lahko privedel tudi do prekinitve financiranja. Ko gre za financiranje, ko gre za uredbe, glede financiranja, ki se pripravlja za prihodni večletni finančni okvir, je to nekaj, kar bo del prihodne razprave. Moja načela glede tega so, da si želimo finančne instrumente, ki so na voljo, ki so pragmatični, ki so učinkoviti in ki so um, prožni. Vlade pa morajo seveda sprejeti prejeti svoje stališče, pa tudi treba je upoštevati stališče parlamenta. Hvala. Sedaj pa za Renew Europe dobi besedo gospod Kučjok. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospod kandidat, dobrodošli na seje našega odbora. Torej, predstavili ste širšo vlogo Evropske unije na globalni ravni, vendar eh, potem, ko smo se odločili, da ne bomo začeli pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Vidim, da ni prišlo do nekega napredka. In eh, Jean-Claude Juncker je dejal, da ne bo prišlo do širitve in to je dejal pred petimi leti. To je bila napaka. Evropski parlament je prepričan, da je treba doseči širitev Evropske unije. In to je enako le za komisijo, vendar težava je v svetu. Kako boste pripričali svet, o tem. Drugo vprašanje je povezano z veliko dilemo med poglobitvijo in širitvijo. Kakšno je vaše stališče glede tega, da se da nekateri želijo, da bi se najprej Evropska unija reformirala od znotraj in bi šele potem začela postopek širitve na druge države. In če mi nadaljujemo z reformnim procesom, pod katerimi pogoji naj se nadaljuje. Uh, Hvala, gospod kandidat, dve minute, izvolite. Najprej, kar zadeva perspektive za Zahodni Balkan, da bi povdaril, da če tudi ni prišlo do začetka pogajanj z Severno Makedonijo in Albanijo, obstaja zaveza strani sveta, da ti dve državi dobiti evropsko perspektivo. In moje delo bo olajšati vse obstoječe težave, ki obstajajo v svetu. Torej, eh, sodeloval bom z državami članica, ki imajo pomisleke in bom od prvega dne naprej, eh, če bi se seveda potrdili, delal na tem in eh, skušal proučiti njihove skrbi in pomisleke. Imamo dve možnosti. Najprej moramo zagotoviti, da Severna Makedonija in Albanija um, da se začnejo pogajanja z njima pred Zagrebskim vrhom in imamo pomisleke, ki so uh, povezani z um, lažnimi uh, prošnjami za azil, ki so povezane z korupcijo in sodeloval bom z našimi partnerji v Severni Makedoniji in Albaniji, zato da bi odpravili te pomisleke in zato da bi bili izpolnjeni eh, kriteriji, ki jih morajo izpolniti. Ko gre za to komisijo, za novo komisijo, mislim, da smo imeli zelo um, jasno sporočilo eh, kandidatke za predsednico glede evropske perspektive za te države kar zadeva eh, vaše vprašanje glede širitve in poglobitve. Kot rečeno, menim, da se med sabo ne izključujeta. Moramo delati na tem, da bo EU učinkovitejša in močnejša, vendar to ne pomeni, da ne moremo tudi nadaljevati s širitvijo. Hvala. Dodatno vprašanje. Eh, na kratko glede okvira. Če želimo biti učinkoviti, potrebujemo okvir. Kakšen časovni okvir se vam zdi eh, primeren za to, da bi uporabili novo metodologijo? Ena minuta. No, ni treba popolno spremeniti širitvenega okvira, metodologijo pa je treba izboljšati. Metodologijo je treba izboljšati na način, da se ustvari več dinamik, dinamičnosti za tiste države, za tiste države kandidatke, ki lahko in ki si želijo hitreje napredovati. In po drugi strani za tiste, ki so počasnejše torej za njih moramo potem tudi upočasniti širitveni proces. Videli smo, da obstaja splošni pogoji, temeljni pogoji, ki jih je treba prednostno obravnavati pred vsemi drugimi področji. Moramo biti zelo jasni glede tega in to mora ostati enako, to moramo jasno povedati. Sedaj pa en besedo. Uh, v imenu zelenih, gospodu Ernestu Urtasu. Izvolite. Gospod kandidat, hvala, da ste danes z nami. Vi zagovarjate prednostne loje gospoda Orbana in hkrati uh, on gleda na ta portfel kot na nacionalno področje in to je bilo zelo jasno tudi na svetu, ko je rekel, da bo tesno sodeloval s Trčijo. Uh, če bo dobil ta portfelj, temveč je dejal, da bo vesel, da bo na voljo za to, da bo lahko izpolnjeval njihova pričakovanja. No, tu imamo težavo z lojalnostjo mm, in pravite, da boste lojalni evropskim institucijam in evropskim politikam. In to nas res skrbi. Torej, sedaj vam dajem priložnost, da nam izkažete to svojo lojalnost in da zanikate to izjavo, kajti zelo težko ste hkrati lojalni z, z evropskim projektom, če ne nasprotujete temu, kar je dejal gospod Orban. Gospod Vajhle, dve minuti. Kot komisar bi od dneva, ko je bil izbran, deloval popolnoma neodvisno, ne bi sprejemal navodil od katerekoli vlade, katerekoli institucije bil bi član kolegija in bi deloval kolegijalno in bi se držal le EU usmeritev. Hvala. Gospod Ortason, dodatno še ena minuta. Kot si lahko predstavljate, to ni dovolj za nas. To so lepe besede, vendar mi smo tu eh, v situaciji, ko neka prestolnica se vmešava v vaš portfelj in vam govori, kar morate delati. In to je popolnoma nespremljivo za komisarje in to bi vas morali skrbeti in bi se morali temu upreti, kajti sicer ne morate dokazati, da boste lojalni evropskim institucijam. Kajti tega ne morate odpraviti zgolj z lepimi besedami. Ne, morate se odzvati na to, kar pravi vaša prestolnica. Ali ste na to pripravljeni, da ali ne? Kandidat, ena minuta, izvolite. Kot komisar ne bom sprejemal nobenega umešavanja v moj portfelj ali v moje delo strani katerekoli vlade. Hvala. Sedaj pa skupina ID. Gospa Ana Bonfrisko, izvolite. Hvala, predsedujoči. Dobrodošli, gospod komisar. dobrodošli, gospod kandidat za komisarja. Bom govorila v italijanščini, kajti rada bi z vami govorila o sredozemlju. Prej ste navajali določene ključne države na tem področju, vendar vprašanje je, kakšna je vloga, kakšno vlogo bi morala imeti Evropska unija v južnem sredozemlju, zato da bi spodbujala pa tudi dosegla dejansko politično stabilnost, demokracijo, ekonomsko in siceršno varnost, tako da bi imeli nekakšen optimističen uh, proces dialoga z njimi. Hvala, gospa. Gospod Vahel, izvolite. Dve minuti v južni soseščini dajem Maroko za zgled. Maroko želi sodelovati z nami, ne le na področjih, ki zanima Maroko, temveč tudi na področjih, ki zanimajo nas. Zato lahko razvijamo to partnerstvo še naprej z njimi. Sodeluje z nami tudi za migracije kar se mi zdi zelo pomembno, to je zelo v našem interesu. Zato bi morali še bolj sodelovati z njimi, ko gre za ekonomski razvoj, ko gre za posredne naložbe, ko gre za trgovino. In to bi lahko bil eh, model, vzor za celotno južno sredozemlje. Vidim veliko potencijala tudi v odnosih s Tunizijo. Ko bo tam nova vlada, bo morda predsednik Said naš eh, partner v tem dialogu. S tem bi lahko povečali možnosti za prebivalce te držav. da dobijo delovna mesta in dostojna življenja v svojih domovinah. To bi pomenilo tudi, da, moram, da se mora izboljšati državno pravo, izobraževanje. Mi lahko veliko prispevamo tej regiji, vendar tudi oni morajo sodelovati z nami na področjih, ki so nam v interesu. Hvala, gospa Bonfrisko, dodatno vprašanje. Torej, katere so prednostne naloge? poleg držav, ki ste jih navedli in glede tega se strinjam, vendar katere so prednostne naloge za Evropsko unijo, recimo v Libiji ali pa v Libanonu ali pa v sami uniji za sredozemlje, zato da bi eh, povečali delovanje Evropske unije, ki ni doslej dosegla velikih rezultatov. Hvala. Gospod Parheli. V Libiji se soočamo z dvema težavama. Prva je humanitarne narave in tu je EU lahko pomaga in bi morala pomagati in morali bi ukrepiti naše prizadevanja, da izboljšamo humanitarne pogoje za migrante, da pomagamo vladi, da zagotavlja pogoje, ki so v skladu z našimi standardi, ko gre za begunce. Po drugi strani je država v državljanski vojni države treba stabilizirati, vendar tu Evropska unija ne more delovati sama. Potrebujemo pomoč globalnih partnerjev, da bomo stabilizirali državo. Eh, zelo pomembna je tudi pomoč ZDA za to, da bomo dosegli mir v tej državi. Ko gre za Libanon, v Libanonu je ena največjih skupnosti beguncev in mi že sodelujemo z njimi, vendar moramo okrepiti naše prizadevanja za to, da bodo lahko poskrbeli za vse te begunce. Poleg tega pa v Libanonu obstaja potencijal za ekonomski razvoj, vendar varnostna situacija je nekaj, kar je tam treba še stabilizirati. Hvala. Sedaj pa za skupino EKR, Ana Futiga, izvolite. Hvala, predsedujoči, gospod kandidat, dobrodošli na seji odbora AFET izjave Žona Kloda Junkerja pred petim leti glede širitve, kot tudi nedavne odločitve sveta glede Severne Makedonije in Albanije, zelo vplivajo na države iz solunskega procesa, pa tudi na vzhodno partnerstvo, na države vzhodnega partnerstva. moramo najti način, kako bomo okrepili prizadevanja teh držav. Moramo seveda upoštevati razlike med temi državami zlasti. Moramo okrepiti odnose z pridruženimi članicami, z Ukrajino, Gruzijo, Moldovo, pa tudi drugimi. Kakšni so vaši načrti glede? Eh, teh držav. Hvala, gospa Fotega. Gospod kandidat, dve minuti. Sedaj pripravljamo pregled vzhodnega partnerstva. Posvetenovanja so se zaključila strani kolegija komisije in komisija bo sedaj razmislila, kaj bo predlagala za prihodnost za vzhodno partnerstvo. Moja zamisel glede krepitve vzhodnega partnerstva je povezana s tem, da bi skušali jim pomagati, da vzpostavijo tržno gospodarstvo, ki bo izboljšalo njihove priložnosti eh, za odpor, za, za to, da so bolj odporni na tuje pritiske, pa tudi, da se spodbuja eh, naložbena, naložbeno vzdušje, kar bo pripomoglo pri k blagostanju teh držav. Kar zadeva tiste države vzhodnega partnerstva, ki imajo sklenjene sporazume o prosti trgovini, mislim, da če želijo z nami bolj sodelovati, bi morali mi biti na to pripravljeni in jih vključiti v čim več področji, eh, za katere menijo, da k njim lahko pristopijo. Hkrati pa moram povdariti, da so eh, ti sporazumi še takšni, da jih je treba začeti izvajati, kajti države, države so se eh, zavezale, da bodo začele izvajati skoraj 70 odstotkov evropske zakonodaje. Mi moramo pri tem pomagati. Tu je treba praviti še veliko dela, zato da bodo dejansko lahko uživali vse prednosti teh sporazumov. Če pa bodo želeli bolj sodelovati z nami, bodi si ekonomsko, bodi si, ko gre za osnovne infrastrukture, ko gre za prometne infrastrukture in energijo, ali pa ko gre za um, uh, digitalni sporazum ali zeleni sporazum, moramo bolj tesno sodelovati z njimi na teh področjih. Hvala. Dodatno vprašanje, ena minuta, Ana Fotiga. Hvala. Tu je svet tudi varnostno vprašanje, ko gre za države vzhodnega partnerstva. Nekatere države, kot recimo Belorusija, so uh, tu takšne, da povzročajo določene dvome, saj še eh, mm, naprej izvaja stvari, ki so naperjene proti nam. Potem eh, države kot je Ukrajina se borijo proti tuji agresiji in se na nek način borijo za vse nas. Te eh, pridružene članice imajo okvirne sporazume, Ukrajinama upravni sporazum in kaj vi menite glede poglabljanja sodelovanja na področju varnosti? Hvala, Ana Fotiga. Gospod kandidat, izvolite. Kot rečeno, če želijo okrepiti sodelovanje z nami, tudi če gre za vprašanje varnosti, bi mi morali se na to odzvati. Kar zadeva Ukrajino, in tu imamo zelo posebno odgovornost za to državo. Moramo jim pomagati, da bodo znova dosegli uh, suverenost na celotnem ozemlju in moramo jih podpreti, moramo jih uh, braniti. In prav tako, ko gre za podaljševanje sankcij zoper Rusijo, uh, pač dokler ne bomo dosegli nekega napredka v procesu iz Minska. No, tudi Josep Borel uh, eh, bo sodeloval z nami pri tem in uh, prav tako moramo podpreti vse ukrepe, s katerimi pomagali Ukrajino, pomagali Ukrajini, da uh, znova doseže polno suverenost. Sedaj pa za skupino GUNGL. E gospod Georgijus, Georgijus, izvolite. Hvala lepa, gospod kandidat. Uh, rekli ste, ste, da je zelo pomembno, da je prava v, v, na Zahodnem Balkanu, vendar v vaši državi je predsednik vlade in vi ste predstavnik Mačarske v Uniji. Eh, se je soočil s postopkom iz člena sedem. Kršili ste na temeljno načelo vladine prave. Vi boste komisar, ki bo pravzaprav sedel na dveh stolih. Po eni strani boste morali upraviti svojo nalogo, po drugi strani pa poslušati svojo vlado. Hvala, gospod komisar. Dve minuti, izvolite. Kot komisar bom zagovarjal stališče EU, ko gre za vladavino prava, bodi si na Zahodnem Balkanu, bodi si v vzhodnem partnerstvu ali eh, v sosedstvu. In to bom zagovarjal popolnoma neodvisno, ne, gled, ne, ne bom upošteval nobenih eh, tujih vplivov in bom kolegijalno sodeloval s svojimi kolegi v kolegiju. Hvala dodatno vprašanje? Turčija je temeljni partner za Evropsko unijo, vendar hkrati smo videli, da krši načelo vladavine prava in tega ne moremo prezreti. Orban je podprl invazijo v Siriji. In ali vi to zanikate? Tega namreč Orban ne bi smel storiti. Torej, kako vi lahko s tem uh, delujete? Ko gre za Turčijo imamo zelo jasno stališče glede, kaj je treba storiti, ko gre za vladavino prava, vendar smo bili priča uh, nazadovanju glede tega. In to je eden glavnih razlogov, zakaj so trenutno pristopna pogajanja zamrznjena in morali bomo dobro premisliti glede naših prihodnih odnosov s Turčjo. Imamo naše interese, ko gre za carinsko unijo, ko gre za migracije, vendar imamo tudi naše pomisleke. Mi, oziroma parlament in svet potrebujeta jasno razpravo glede prihodnih odnosov s Turčjo ko gre za nezakonito vrtanje v bližini e, Cipra, so bili zunani ministri zelo jasni in so predlagali uvedbo restriktivnih ukrepov. Če bo to potrebno, jih bo treba uporabiti. Hvala. To je bil prvi krok naših vprašanj za koordinatorje oziroma predstavnike skupin. Sedaj pa začenjamo z drugim krogom. Spet začnemo z ELS. Gospod Kubilius, izvolite. Gospod kandidat. Kandidatka za predsednico je dejala, da bo komisija geopolitična. V vaši izjavi ste tudi dejali, da je Ukrajina zelo pomembna v geopolitičnem smislu za Evropsko unijo. Torej, geopolitična eh, uh, vprašanja so skoncentrirana na vzhodno regijo, gre za uh, Ukrajino, Moldovo in Gruzijo. Seveda Kremelj je proti integraciji te držav. In uh, vi pravite, da bi pripravili dolgoročne cilje za vzhodno partnerstvo do sredine leta 2020. Kaj menite, da mora biti dolgoročni cilji EU glede vzhodnega partnerstva in katere geopolitične cilje želite doseči glede teh držav? Te države so ključnega pomena za Evropsko unijo v geopolitičnem smislu, gospod Varheli. Celovita uh, vključitev Ukrajine v Evropsko unijo je nekaj, kar želi Ukrajina. Mi bomo morali tem premisliti, tudi sami doslej. Nismo ponudili te možnosti Ukrajini. Vendar, tudi v tem kontekstu bi lahko poleg izvajanja sporazuma DSFTA to, da jim pomagamo spostaviti solidno tržno gospodarstvo, ki privlači neposredne tuje naložbe, ki spodbuja rast in zaposlovanje in ki, s čimer bi ukrepili to državo. To, to je zame prednostna naloga. Eden razlogov za ranljivost, ki jo izkorišča ena od njenih sosed, je posledica šibkega gospodarstva. In storil bom vse, kar bom lahko, zato da bi jih vključil v čim več evropskih politik že sedaj zlasti, ko gre za razvoj infrastrukture ali spodbujanje naložb. Kar zadeva geopolitične cilje, mi bi morali zagotoviti stabilnost v vzhodnem partnerstvu in varnost. Na tem bom delal skupaj z Josefom Borelom. Hvala. Dodatno vprašanje, gospod Kubilius. Moje drugo vprašanje je glede kon bolj konkretnih zadev glede Moldove. Kot veste, je zaradi tega, ker je vlada želela se boriti proti korupciji, bila preglasovana in veliko ljudi je to pričakovalo. Žal, je koalicija propadla in sedaj je to, kar je. V Moldovi ni politične stabilnosti. To bo prva kriza, s katero se boste soočili. In kako boste pomagali pri tem, da bi deblokirali situacijo? Kako bi, ali bi lahko EU um, zamrznila finančno pomoč, če. Moldova ne bo izkazala dovoljšne pripravljenosti na reforme. Gospod Varheli, ena minuta. Da vem, kakšna je situacija v Moldovi. To ni dobro za Moldovo. Bom sodeloval z Moldovo, tako da ne bo prišlo do zastoja ali celo nazadovanja reform. Moramo zagotoviti da tudi če je notranja kriza, da se reforme nadaljujejo. Če se ne, potem bomo morali prekiniti finančno pomoč, kot smo že storili v preteklosti, jasno je, da finančna pomoč je nekaj, kar je brezpogojno povezano z napredkom pri reformah. Hvala. Sedaj pa drugi govornik za SND, Bent Lang je predsednik odbora INTA in AFET ima zelo dobre odnose z INTO, zato smo zelo veseli, da ste danes z nami. Izvolite. Hvala lepa za te prijazne eh, besede, spoštovani komisar. Kot uh, predsednik uh, odbora, ki se ukvarja s temi vprašanji, eh, me eh, to še posebej zanima. Glede na to, kar ste povedali uvodoma in na podlagi mojih eh, izkušenj na področju manjšinskih pravic, pravic človekovih pravic in pa vseh izkušenj, ki jih imam, vem, da je Eh, vprašanje gospodarske pomoči eh, tu lahko zelo pomembno. Vi prihajate oziroma ste bili imenovani eh, strani vlade gospoda Orbana, ki je pogosto nasprotoval evropski perspektivi. In zanima me, kako boste vi v tej ulogi lahko posredovali to močno sporočilo. Hvala lepa, gospod Lange. Komisar, dve minuti. Hvala lepa. Kot komisar moram slediti politiki Evropske unije. Pripravili smo eh, zelo vse obsegajoč, eh, svežen eh, oblik sodelovanja in pa tudi pogojev, neodvisnost pravosodja, svoboda tiska in tako dalje. In nameravam temu slediti. In zagotovil bom, da bodo ti pogoji izpolnjeni. To je naš interes in kot evropski komisar moram zagovarjati interese Evropske unije. Hvala lepa. Še dopolnilno vprašanje, gospod Lange. Spoštovani kandidat za komisarja, predstavljajmo si, imamo državo kandidatko. ki je v situaciji, bi, mm, ki se razvija, države, ki se razvija v smer, eh, da če bi ta postala članica Evropske unije, bi eh, se znašla v situaciji eh, člena 7. Kako bi se takšne situacije lotili? V postopku širitve imamo načela, kar pomeni, če ni napredka oziroma če pride do negativnega napredka na, podra, na področju eh, neodvisnosti eh, pravosodja eh, in vladavine prava, potem pomeni, da poglavi ne moremo zaključiti in lahko pride celo do prekinitve finančne pomoči. In nameravam uporabiti vse te instrumente, če bo to potrebno, v primeru, da pogoji ne bodo izpolnjeni. Hvala. Sedaj nadaljujemo z Renew Europe, gospod Austrevičus. Hvala lepa. Kandidat za komisarja, z novimi uh, instrumenti na področju uh, sosedstva in pa uh, mednarodnega sodelovanja, uh, o katerih se sedaj pogajamo, Evropska unija daje še večjo uh, pomembnost človekovim pravicam uh, in to tudi povezuje z finančno pomočjo tretjim državam in pa uh, sosednjim državam. Zanima me, kako nameravate uh, povezati povezati to pogojevanje s sosednjimi državami z pogojevanji z eh, tretjimi državami? Ali bi se strinjali s tem, da bi zamrznili naprimer eh, premoženje ljudi, eh, ki kršijo, iz tretjih držav, ki kršijo človekove pravice? Prav tako bi to moralo veljati tudi za državne in ne državne institucije, ki so sodelovali pri eh, takšnih zločinih, poseganjih v teritorijalno integriteto in tako dalje. Dve minuti imate, gospod eh, komisar. Glede um, jedrske varnosti v odnosu do Belorusije je jasno, da moramo zagotoviti jedrsko varnost. To je namreč uloga Evropske unije, ne samo na uh, območju Evropske unije, temveč tudi uh, v sosednjih državah. Uh, Eh, Belorusija je bila v zadnjem času eh, kooperativna, pripravila je nacionalni načrt, strinjala se je s tem, da eh, se vklopi v eh, ta eh, postopek pregleda, ampak veliko je treba še postoriti. Moramo zagotoviti, da naši strokovnjaki si lahko prav tako ogledajo eh, ta obrat in da lahko zagotovimo, da bo jedrska varnost zagotovljena skladno z našimi standardi. To bom zagotovil. Kar se tiče sankcij za kršenje človekovih pravic, sankcije v zunanji politiki so najmočnejše orodje, ki ga imamo na voljo. Preden se lotimo sankcij, imamo druga orodja, na katere se lahko zanesemo. Najprej bi želel uporabiti druga orodja, ki jih imam na voljo naprimer prekinitev finančne pomoči, dialog s temi državami. Sankcije eh, so vedno zadnje orodje, ki ga imamo na voljo. Trenutno takšnega sistema nimamo, morali bomo najprej eh, prepričati države članice, da bodo to podprle in če bo skupina držav članic to predlagala, potem sem pripravljen z njimi delati uh, eh, za to, da vidimo, kakšne koristi bo tak sistem lahko prinesel. Hvala lepa. Še dopolnilno vprašanje? Hvala. Vem, kako eh, je režim sankcij pomemben, ampak eh, prejšnja politika, ki se še ni spremenila, se pravi politika eh, korenčka in palice, ni bila prav uspešna. Eh, kaj menite o tem, da bi imeli eh, nek eh, magnitski akt na ravni Evropske unije v smislu, da bi imeli res trdno, močno, strogo politiko glede kršenja človekovih pravic in da bi imeli možnost ta kršenja tudi kaznovati? Kandidat za komisarja, izvolite. Mislim, da upeljava režima sankcij je mm, zelo močno orodje in o tem je treba ustrezno razmisliti. Zaenkrat eh, na mizi ni takega predloga, moramo si pogledati vse posledice v primeru, da bi bil tak predlog eh, dan na mizo. Trenutno sledimo našim ciljem z manj omejujočimi ukrepi in orodji. Ne smemo pa pozabiti, da naprimer vojni zločini. Za vojne zločine že imamo možnost, da takšne sankcije uvedemo. Zato morda ne bo potrebno uvajati novih sankcij, lahko uporabimo orodja, ki že obstajajo in to lahko vključuje tudi sankcije proti posameznikom, ki so eh, kršili človekove pravice. Hvala lepa. Za ELS eh, gospod Vangelis Memorakis, izvolite, eno minuto imate. Horesis Notias Machina. Najlepša hvala. Videli smo arabsko pomlad in države okrog e, sredozemlja so e, tudi doživele val novih beguncev. Mi moramo podpreti ta razvoj dogodkov eh, na gospodarskem področju. Situacija pa sedaj ni najbolj rožnata. Kako vi ocenjujete evropsko logo v tem okviru in kako vi menite, bi lahko najbolje zagotovili pomoč v tej regiji strani Evropske unije, kot tudi strani držav članic? Hvala lepa. Kandidat za komisarja, dve minuti imate. Se opravičujem uh, poslancu, ampak nisem slišal začetka vprašanja, zato ne vem, o kateri regiji govorite. Gre za proteste v arabskih državah, arabsko pomlad. Thank you. Hvala lepa. Videli smo, da je arabska pomlad eh, prinesla tudi precej nestabilnosti v regiji. In videli smo tudi posledice tega. Po drugi strani pa smo videli tudi to, da eh, to lahko našim sosedom približa demokracijo, kot v primeru Tunizije rad bi sodeloval z vsemi državami v regiji. Moj, moja primera sta Tunizija in Maroko. Tam vidim um, lepo priložnost, da še uh, okrepimo sodelovanje s tema državama in jima pomagamo konsolidirati reforme. Kar se tiče Tunizije, je potencial velik. Imeli smo demokratične volitve in sedaj moramo Tuniziji pomagati vzpostaviti državno upravo, ki bo delovala in ki bo lahko črpala naša finančna sredstva in ki bo lahko še naprej implementirala demokratično reformo in vzpostavila državo prava. Zagotovil bom, da jim bomo ponudili vso pomoč, ne samo finančno, temveč tudi tehnično, strokovno, uh, ko bo eh, vzpostavljena vlada v Tuniziji, pa tudi z novim predsednikom Tunizije, bomo sodelovali za to, da bomo vzpostavili eh, upravo, ki bo delala za dobro eh, tunizijskih ljudi. Dopolnilno vprašanje. Demokracija in svobodne volitve predstavljata temeljne vrednote v Evropski uniji, to smo že večkrat povedali. In zaradi tega veliko naših kolegov sodeluje v opazovalnih misijah na volitvih okrog po svetu. V državah južnega sredozemlja pa ne poznajo tradicije svobodnih volitev. Zato je v tej regiji zelo težko vzpostaviti demokratične procese. Pravite, da je Tunizija zelo dober zgled in vesel sem, da ste to omenili. Tudi v Nigeriji bo prišlo do volitev. Kako vi gledate na demokracijo v tej regiji in kakšno politiko boste obrali, da bomo lahko podprli reforme v tej državi? One minute. Eno minuto, kandidat za komisarja. Misije, opazovalne misije, ki spremljajo volitve, eh, ki jih organizira Evropski parlament, so zelo koristne in eh, spodbudil bi vse poslance Evropskega parlamenta, da še naprej sodelujejo v teh misijah. To namreč ponuja uh, izkušnje z terena, eh, omogoča spremljanje na terenu eh, volitev eh, in omogoča tudi še tesnejše sodelovanje s temi državami. In zato bi vas spodbudil, da sodelujete pri teh misijah in pomagal vam bom, vkolikor bo v moji moči pri tem. Glede Alžirije. Uh, ja, uh, volitve bodo v Alžiriji organizirani decembra. Eh, glede na zgodovino Alžirije eh, eh, moramo biti kar previdni, ko govorimo o notranjih zadevah Alžirije zunaj te države. Seveda jih bomo spodbudili k temu, da uberejo demokratično pot, ampak Alžirci so tisti, ki bodo morali odločiti. Hvala lepa. Naslednji pa je Rafael Glucksmann, eh, SND. Hvala lepa, gospod eh, kandidat za komisarja. Morda poznate to frazo Pjera eh, Reverdija, ni ljubezni, imamo samo dokaze o ljubezni. In enako velja tudi za nepristranskost. Moj kolega Ernest Cortason je želel, dokazilo o, o vaši nepristranskosti. E, gospod Orban govori o vaši, um, vašem položaju, ko se preko vas pogovarja z gospodom Erdoganom in e, drugimi. In zanima me, če lahko to obsodite in če lahko obsodite ta koncept iliberalne demokracije, ki vlada v, e, na mačarskem in ki je e, neskladen z načeli, ki jih moramo spodbujati v našem sosedstvu. Ali lahko to obsodite? Hvala lepa, kandidat za komisarja. Dokaz o moji neodvisnosti je že sedaj opravljeno delo za komisijo. Štiri leta sem bil na komisiji odgovoren za nalogo, ki je v 40 letih ni nihče uspel opraviti. In mi smo to naredili kljub zelo težkim, zapletenim pogajanjem eh, z mnogimi državami članicami, eh, sem zelo neodvisno svojo nalogo opravil, brez kakršnega koli zunanjega poseganja in mislim, da je to jasen, otipljiv dokaz moje zmožnosti, da delujem neodvisno. Kar se tiče glede kakršne koli izjave, kakršne koli vlade, se to tiče te vlade. Kot komisar bom sledil samo liniji Evropske unije. Komisija deluje kolegijalno in sam bom deloval kolegijalno s kolegi. Gospod Glucksmann, še dodatno vprašanje? Se pravi, nočete obsoditi uh, Eh, te izjave in nočete obsoditi tudi koncepta neliberalne demokracije. V eh, tem eh, primeru vam bom citiral še nekaj drugega. Gospod Organ je rekel, da vsak begunec predstavlja grožnjo za varnost. Veste, da je komisija tudi sprožila postopek pred sodiščem proti Mačarski glede spoštovanja prava na področju beguncev. Kako nameravate voditi politiko na področju sosedstva, ki bo povsem v nasprotju z politiko vaše vlade na Mačarskem? Hvala. Eno minuto, gospod kandidat. moj resor bo pokrival zunanje uh, vidike uh, migracijskega svežnja. Še naprej si bom prizadeval za spoštovanje linije, ki se jo je zadala Evropska unija uh, z državami uh, južnega in vzhodnega eh, sosedstva, da se zaščiti meje, da se upre pritiskom, migracijskim pritiskom in da se pomaga tudi tretjim državam. In to bom naredil eh, v okviru komisije, to je politika, ki jo bom zastopal, to je politika, ki jo bom branil. Hvala lepa za zelene, Viola von Kramen Taubedel. Spoštovani komisar uh, za, uh, ka, eh, za komi, spoštovani kandidat za komisarja, uh, vaš, vaša vlada je zelo blizu uh, Putinu. Uh, Putin je obiskal Budimpešto že štirikrat od okupacije uh, Krima, prav tako uh, je. Uh, Vaša vlada, tudi uh, Ruski investicijski banki, ki je uh, neke vrste uh, Eh, eh, obveščevalna eh, služba Rusije, da deluje na Mačarskem in to brez kakršne koli kontrole Evropske unije. Kako se boste lahko uprli ruskemu vplivu v sosedski Evropske unije in na Zahodnem Balkanu, če vaša vlada aktivno zagovarja ruske interese znotraj EU in eh, sprejema takšno poseganje v eh, notranje zadeve. Hvala lepa. Naloga komisarja ni, da sledi kakršnikoli nacionalni liniji in sam tega ne bom počel. Nobeni nacionalni liniji ne bom sledil, niti mačarski, niti nobeni drugi. Moja naloga je, da eh, sledim evropski politiki, eh, ki jo oblikuje Evrops eh, svet in pa Evropski parlament. In to bo moja naloga. Kot sem že povedal, sem to štiri leta uspešno počel. Komisija mi je dovolj zaupala, da sem delal na zelo občutljivem uh, področju, uh, sodeloval pri zelo občutljivih uh, pogovorih uh, in to sem počel povsem neodvisno. To vam lahko ponudim, če me potrdite za komisarja. Hvala lepa, dopolnilno vprašanje. videli smo propagando, eh, ki jo podpira Kremelj, tako eh, na spletnih in tradicionalnih medijih, eh, ki imajo veliko vpliv v EU e in v njeni soseščini in to je imelo zelo negativen učinek na eh, našo demokracijo in na eh, javni eh, diskurs. Zanima me, če boste komisar, kako boste pomagali um, Gruziji. Uh, Moldovi in eh, drugim državam, da se bodo proti eh, temu borili, glede na to, da na mađarskem eh, državni mediji takšne lažne informacije, ki jih posreduje Rusija, posredujejo naprej. Skupaj bom delal z Jozefom Borelom na to temo. Op v uh, službi za nanje delovanje imamo uh, enoto za strateško komuniciranje, ki uh, že predvsej dobro uh, dela na tem področju uh, boja proti uh, hibridnim tveganjem in grožnjam. In zlasti uh, v Ukrajini je to fenomen, ki vpliva. Uh, na javnost in to verjetno uh, uh, na najbolj obsežen način. Naredil bom vse, kar je v moji moči, vključno s finančno pomočjo, da se Ukrajina temu lahko upre. Hvala lepa za ideje, dajem besedo Žeromu Rivjeru. Gospod eh, kandidat, morda se ponavljamo, ampak eh, mene dve temi zelo zanimata in sicer eh, Turčija in pa Zahodni Balkan. Omenili ste uh, uh, turško vrtanje v teritorijalnih vodah Cipra. Tu gre samo za uh, najbolj. Uh, uh, nedavne eh, kršitve, ampak od leta 1974 eh, dalje z nelegalno okupacijo eh, Cipra se to vse čas dogaja. Prav tako Turčija tudi financira islamski terorizem. Vse skupine so se strinjale, da je treba Turčijo obsoditi in zanima me, uh, kako eh, bomo nadaljevali s to sado mazohistično eh, politiko med Turčjo in Evropsko unijo? Ali se vam ne zdi, da je čas, da prenehamo s to eh, lažjo možne pridružitve Turčje Evropski uniji in da prenehamo metati milijarde v Turčjo brez razloga? Kandidat, kar se tiče. Um, pridružitve EU v Evropsko unijo, mislim, da je povsem jasno, da je ta že povsem uh, zastala. Kar pa se tiče uh, prekinitve uh, pogajanj brez uh, priključitve. To pa je eh, zelo pomembna eh, politična in strateška odločitev, ki jo mora sprejeti eh, svet in vaš parlament. To ni nekaj, o čemer bo odločal nek komisar. Ko bomo imeli razpravo o naših prihodnih odnosih s Turčjo, bo to seveda strateško vprašanje, ki eh, ga bomo morali eh, podrobno preučiti. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti, da je Turčija drugi najpomembnejši eh, zaveznik NATO za tiste države, ki so v NATO. To je država, ki ima 100 milijonov prebivalcev, to je pomembna država praktično v naši soseski. Ko ocenjujemo naše prihodne odnose, moramo vse te faktorje upoštevati. Pogajanja o priključitvi so del tega. Hvala. Še dodatno vprašanje, prosim? Ja, hvala. Glede Zahodnega Balkana, politika Evropske, eh, eh, Evropske unije, unije na področju eh, širitve, imam občutek, da tu napihujemo nek balon, ki bo eksplodiral in eh, gospod Macron pod pritiskom gospe eh, Le Pen eh, in drugih ljudi, ki so ugledali luč, se je uprl tej širitvi glede na situacijo v Albaniji, situacijo manjšin v teh državah, tudi v Severni Makedoniji. Vemo, kako problematična je srpska manjšina in tako dalje ali eh, se boste uprli pritisku eh, večine tu, eh, ki se angažira proti temu, kar želijo ljudje in v neko povsem nesmiselno tekmo za čim prejšo širitev. Hvala lepa, kandidat. Moja naloga kot eh, komisar, ki bo odgovoren eh, za širitev, ni samo eh, ta, da se prepriča države Zahodnega Balkana o naših pogojih in naših prioritetah, temveč tudi, da prepričam naše državljane in naše države članice, da je to še vedno v našem interesu, zlasti, če so izpolnjeni kriteriji, ki smo jih zadali. Zato bom sam most med državami članicami in, član in državami Zahodnega Balkana in bodite prepričani, da eh, bom eh, eh, zagovarjal evropske interese v regiji, zato da se bomo lotili vseh teh težav in dvomov. Istočasno pa je treba tem državam ponuditi vse spodbude za to, da se nam približajo to je tudi del eh, politike, ki, jo, eh, ki želim slediti. In na ta način mislim, da eh, se bomo lahko lotili vseh odprtih vprašanj. Hvala lepa. Naslednji je gospod Džambacki za EKR, ampak ga nisem videl. Želi kdo drug postaviti vprašanje v imenu EKR na mesto gospoda Džambackija? Kje pa je? Dobr dan. Lahko poveste, kdo ste. No, besedo imate, o tem ni dvoma. Ja, hvala, to je za me velika eh, priložnost, da lahko postavim vprašanje. In eh, spregovoril bom v nizozemščini. Veliko smo govorili o Sredozemlju, o Libanonu in eh, drugih državah. Nisem pa veliko slišal o Izraelu. Nam lahko morda poveste kaj več o Izraelu in o vašem pogledu na odnose med Izraelom in EU in eh, na to, kako lahko te odnose okrepimo. Imamo pridružitveni sporazum z Izraelom. O tem smo se dolga leta pogajali in želim eh, eh, izvedeti, kakšno je vaše mnenje v zvezi z odnosi med Evropo in Izraelom. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, dve minuti imate. Hvala. Ja, dejansko imamo eh, pridružitveni sporazum z Izraelom, imamo izjemno dobre odnose z Izraelom in eh, zelo uh, tesno sodelovanje več, v več resorjih, eh, zlasti na področju raziskav in razvoja. To je zelo pomembno in moramo si prizadevati za to, da bo uh, naše sodelovanje na vseh teh področjih še tesnejše. Uh, prav tako pa eh, je to povezano tudi z mirovnim eh, procesom eh, na Bližnem vzhodu in z izraelsko vlogo pri okupaciji palestinskih območij. In tu se strinjam s stališčem EU, e da samo. Rešitev, ki predvideva dve državi, lahko predstavlja dolgotrajno rešitev. Uh, za mir na Bližnem vzhodu. To seveda ni eh, moja glavna odgovornost, to bo glavna odgovornost Žozefa eh, Borela kajti to je eh, zelo pomembno vprašanje zunanje in varnostne politike imam pa na voljo tudi orodja, s katerim lahko eh, spodbujam te procese in tudi eh, pomagam eh, delu palestinske oblasti, zlasti kar se tiče beguncev in pa humanitarne pomoči, ki jo nudimo. V zadnjem času smo bili priča tudi eh, negativnem razvoju eh, v odnosu do enega, ene od eh, organizacij, ki financira dejavnosti v regiji in upam, da bomo to odpravili čim prej. še naprej bomo to organizacijo financirali samo potem, ko bodo odpravljene vse nepravilnosti. Ampak eh, moramo še naprej delati z njimi, kajti oni so pač na terenu. Še eno minuto imate za dopolnilno vprašanje. Hvala lepa eh, za vaš eh, odgovor in za pojasnila. Morda bom postavil dopolnilno vprašanje. Ali se strinjate z mano, da je Izrael država, ki jo ogroža Iran? In mislim, da si je treba tudi pogledati, kdo je za to odgovoren. Ali se vam zdi uh, mogoče, da bi znotraj vašega resorja lahko tudi uh, pogledali uh, eh, grožne, s katerimi se Izrael sooča in splošno uh, varnostno situacijo v Izraelu. Ali je to nekaj, kar bo v vaši pristojnosti? Hvala lepa, gospod uh, kandidat za komisarja. Eno minuto. Evropska unija je bila glede tega vedno jasna. Ne sprejemamo nobene grožne za varnost Izraela. Če me boste potrdili kot komisarja, bomo tej liniji tudi sledili. Zagotoviti moramo, da kakršne koli zunanje ali notranje grožne, torej ali izven Izraela ali v uh, okupiranih območjih, ne bodo samo uh, obsojene, temveč eh, da bodo tudi preprečene. Kar se tiče odnosov z Iranom, to ni v, v mojem resorju in zato bi vam težko dal specifičen odgovor na vaše vprašanje. Kot rečeno, pripravljen pa sem se angažirati eh, v tem smislu, da bom ponudil vso pomoč, ki mi bo na voljo tudi za varnost eh, Izraela. Hvala lepa za ELS, Lukas Mandel. Hvala lepa, predsedujoči. Gospod kandidat za komisarja, moje vprašanje se nanaša eh, zlasti na beg možganov iz eh, Zahodnega Balkana. Eh, no, najprej bi vam čestital k vašemu imenovanju. Nihče ne sme eh, pozabiti, da je privilegij na takšnem položaju služiti evropskim eh, ljudem. Eh, vesel sem tudi, da ste jasno počrtali kritike turškega poseganja v Siriji, zlasti glede kurdskega prebivalstva. Eh, in eh, to eh, izpostavljam zato, ker smo imeli nekaj negativnih presenečen prejšnji teden in zato se mi zdi pomembno, da ste to izpostavili. Beg možganov se nanaša zlasti na uh, mlade, izobražene ljudi, ki zapuščajo Zahodni Balkan in to uh, za Turčijo. Naprimer, Kosovo eh, še vedno nima možnosti brezvizumskega potovanja v EU, pač pa lahko potujejo brez vizumov v Turčijo in to tudi počnejo. Kako se boste uh, lotili tega vprašanja bega možganov Zahodnega Balkana? Najboljše orodje za boj proti begu možganov je, da se ustvari lokalno gospodarstvo, ki uh, lahko uh, obdrži uh, te mlade izobražene ljudi iz teh držav. Ampak zato nam manjka osnovne infrastrukture, manjka eh, tudi razvoj gospodarstva, eh, neposredne investicije iz tujine in tudi eh, izobraževalni sistem ni ustrezen. Komisija se je zato že angažirala v promocijo in financiranje uh, izobraževanja, zlasti na višji ravni, na strokovni ravni. Eh, in eh, tu so številke zelo kritične. 40 odstotkov prebivalstva Zahodnega Balkana je regijo že zapustilo in to so mladi, to so uh, ljudje, ki so izobraženi in ki bi lahko uh, pomagali pri oživljanju gospodarstva. Uh, V teh eh, petih letih eh, jim moramo pomagati, da bodo eh, gospodarstvo razvili, ampak tega seveda ne bomo počeli na, za ceno temeljnih pravic, človekovih pravic. To mora vse iti iz roko v roki. Sicer nobena, nobeno podjetje iz eh, Evropske unije ne bo tvegalo eh, kapitala eh, za investicije v nestabilni regiji. Glede mm, vizumskega režima za Kosovo, žal je to zablokirano na svetu, zablokirano je tudi v odnosu do dialoga med Prištino in Beogradom. Vidim tu zgodovinsko priložnost, da najdemo dogovor da zagotovimo mir med obema prestolnicama. Upam, da še letos. Če do tega pride, potem bomo rešili tudi vprašanje uh, vizumov. Istočasno pa moramo pomagati uh, kosovskemu prebivalstvu, da laže potuje. Hvala, dopolnilno vprašanje. Hvala, predsedujoči. Ja, precej ambiciozno se mi zdi, da govorite še o tem letu, ampak eh, to me veseli. Govorili ste tudi o vašem sodelovanju z gospodom Borelom in omenili ste to, da sebe vidite kot eh, Eh, neko povezavo med svetom in uh, parlamentom. Zanima me, kako nameravate uh, francosko vlado sedaj prepričati, da je pomembno imeti močno Evropo, kar pomeni tudi močno partnerstvo z Zahodnim uh, Balkanom in kako vidite vlogo Evropskega parlamenta uh, na tem področju. Um, na tem področju eh, zunanjih eh, zadev, eh, tako z gospodom Borelom, kot z vami, kot z gospodom Ursula von der Leyen na tem področju. Zelo nakratko. Na svetu sem sodeloval lani in letos na teh razpravah in videl sem, da je prišlo do neuspeha. Zakaj? Zato, ker je bila ista situacija ocenjena na različne načine. Moja prednostna naloga bo, da bo ta ocena Eh, veliko bližja torej med državami članicami in komisijo glede eh, dejstev na terenu. Tako bomo vključevali um, zastopnike držav na strokovni ravni v te opazovalne misije, zato da si lahko pogledamo situacijo na terenu, eh, razvoj dogodkov na terenu in eh, tako imamo skupno oceno situacije eh, na terenu in na ta način bomo lahko preprečili neuspehe. In tako bomo lahko z obeh strani Zahodnega Balkana in z naše strani dosegli napredek in ne bo nobenih presenečenj. Kar se tiče drugega vprašanja v zvezi z uh, francoskim stališčem, tu ne gre samo za francoze, tu gre tudi za uh, nizozemsko vodstvo, za dansko vodstvo, vse te eh, države je treba pripričati. Uh, To bom uh, naredil in uh, zato se bom angažiral zelo hitro, kajti brez teh držav ne bomo uspeli. Hvala. Za Renew Europe ima besedo Klemen Grošelj. Hvala lepa, uh, gospod eh, komisar. Uh, gospa von der Leyen je rekla, da bo ta komisija geopolitična in zanima me, ali to pomeni, da, ali se to nanaša uh, na širitev in sosedsko politiko, ali to pomeni, da je to geopolitično orodje v odnosu do drugih velikih sil, uh, ali boste eh, še naprej eh, sledili sedajni politiki eh, na področju širitve. Kako boste lahko našli ravnotežje med tema dvema mm, nasprotujočima si ciljema? Izvolite dve minuti. Najlepša hvala. Mislim, da tukaj ne gre za nasprotujoči si načeli lahko imamo širitev in pa tudi vladavino pravo in temeljne soboščine na Balkanu. Brez tega širitve ne bo. To vemo vsi. Sodelovali bomo z zahodno-balkanskimi državami, kot tudi z državami članicami, da to postane resničnost. Rad bi vedel, da države pristopnice vedo, da tukaj ne gre za ostranje Evropske unije, ampak da je to nujno potrebno za njihovo vsakodnevno življenje, za gospodarstvo, za družbeno življenje in tako dalje, kajte drugače ne morejo tesneje sodelovati z nami. Brez tega pa ne bo više ravni zaupanja glede sprejema teh držav v Evropski uniji. Zato moramo usporedno povečati možnosti, da sodelujejo v več politikah Evropske unije, po istočasno. istočasno pa ne smemo pozabiti, da je treba poskrbeti za temelje in na tem področju moramo delati. To smo videli oktobra na vrhu da drugače to ne bo mogoče. Evropska perspektiva pa je še vedno tam, nespremenjena, vendar pa lahko postane resnična samo, če so izpolnjeni vsi ti pogoji. Še. Najlepša hvala, gospod Grošelj, dopolnilno vprašanje. Uh, gospod kandidat, rad bi zvedel vaše mnenje o IBI, kajti ta sredstva smo uporabljali na zelo fleksibilen način tudi za upravljanje z migracijskimi tokovi. Boste vi poskrbeli, da bo ta inštrument postal pred, inštrument za predpristopno pomoč in da bomo za migracije porabili bolj za to primerne inštrumente v Evropski uniji. Izvolite, gospod kandidat da z novimi predlogi za večletni finančni okvir je jasno, da bomo inštrument za predpristopno pomoč uporabljali samo za ta namen, za krepitev zmogljivosti, vladavino prava in za druga področja, ki so ključnega pomena in ki jih je treba razvijati v teh pristopnih državah. Imeli bomo tudi nov finančni inštrument na DICI, kjer imamo tudi sredstva za migracije, kar pomeni, da ne bo nobenih interferenc. Da ne bomo mešali IPE z migracijskimi ukrepi. Right, Najlepša hvala. Sedaj pa. V imenu samostojnih poslancev dobi besedo gospod Marton Jungjoši. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čestitam gospodu Varheliju, da ste prišli tako daleč. Imenovala vas je vlada, stranka, ki ne spoštuje načel vladavine prava in zato je bil sprožen sedmi člen proti Mačarski. To ima lahko zelo resne posledice. Fidesz gradi politični sistem posega v javne ustanove. In zunani minister ni eh, nobena izjema. Vi ste znani kot eh, Fidesu vojak, čeprav ste velik strokovnjak. Kako boste zagotovili neodvisnost od Orbana in od Fidesa? Kako boste zajamčili, da boste služili evropskim državljanom, ne pa Fidesovim oligarhom? kako boste vi zahtevali od pristopnih držav, da spoštujejo določena načela, če primer Nikolasa Rzevskega govori ravno nasprotno. Izvolite, gospod kandidat. Najlepša hvala za vaše vprašanje. ustanovne pogodbe določajo, da se kandidate za komisarje imenuje v državah članicah in da to imenuje vlada države članice. Sam nisem član nobene stranke, kako me lahko ocenite za od poslanca določene stranke glede primera, ki ste ga omenili, tukaj lahko povem samo to, kar je dejala predstavnica za tisk komisije in tega se bom držal tudi v prihodnosti. Tako kot sem že povdaril večkrat danes, nameravam delovati popolnoma neodvisno, ne bom upošteval nobenih navodil iz držav članic delal bom za Evropsko komisijo, ne bom prejemal nobenih navodil držav članic ali kakšnekoli inštitucije, deloval bom kot član kolegija komisije. Glede tega konkretnega primera, Države članice se odločajo o prošnjah za azil in eh, to je pristojnosti držav članic. Glede tega nimam dodatnih komentarjev. Gospodin Ljuši, dodatno vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala za vaš odgovor, gospod kandidat za komisarja. Večkrat je bilo slišati dvom glede vaše neodvisnosti v času tega zaslišanja. Omenili smo Orbana in eh, turškega sveta v Baku. Tam je Orban dejal, da se Mačarska bori za ta pomemben resor v Evropski komisiji ki ga bo potem eh, Mačarska uporabila za interese v povezavi s prijateljskimi državami, kot je Azerbajdžan ali pa tudi Turčija. Karkoli že menite o odnosih Evropske unije z Azerbajdžanom ali Turčijo, to povzroča skrb glede tega, da boste ljudka vlade države članice, kako boste vi zajamčili, da takšnih navodil od uh, Orbana ne boste prejemali. Izvolite, gospod kandidat za komisarja. Gospod Junjuši, lahko samo ponovim, kar sem že dejal. Člani Evropske komisije ne smejo sprejemati nobenih navodil nobene države članice ali inštitucije. Držal se bom teh pravil in ne bom upošteval nobenih navodil. Držal se bom pravil stanovnih pogodb in te pogodbe bodo moje vodilo pri mojem delu. kot vodja enote v Evropski komisiji sem že dokazal, da sem sposoben neodvisnega dela brez kakršnega koli spremanja vpliva od zunaj. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Šider iz skupine SD. Thank you, uh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod kandidat za komisarja. Rad bi se vrnil na vprašanje, ki smo ga že slišali. Sam sem so predsedujoči v delegaciji Evropske unije za Zahodno Makedonijo. Mačarska je dala azil gospodu Nikolaju Krojevskemu bivšemu predsedniku vlade in zločincu Severne Makedonije. Torej, bil je obsojen državljan države kandidatke in iz te države je zbežal v diplomatskem avtu z mačarsko registersko tablico. Torej, zato mi postavljamo pod vprašaj neodvisnost to je tudi lahko negativno za to, kako mi gledamo na vaše prihodnje delo, če sprejmate takšne delovanje in ga dopuščate. Najlepša hvala. Gospod Vrhili, dve minuti. Kot sem že razložil mojemu sodržavljanu, je sklep za podelitev azila in odobritev vazila, vazila v skladu z evropsko zakonodajo v pristojnosti držav članic. Poleg tega to ne spada pod moj resor. Kljub temu pa ne bom dopustil nobenega zunanega vpliva na moje delo, na moje dejavnosti znotraj mojega resorja. In zato ne bom dopuščal nobenih pristojnosti ali dejavnosti kakršnekoli države članice, ki bi kršile evropsko zakonodajo ali temeljne soboščine ali načela, teh se bom držal. In to na podlagi popolne integritete, tako kot sem to počel, ko sem bil evropski uradnik. To vam lahko zagotovim. Najlepša hvala. Gospod Šider, dovoljno vprašanje. Verjetno si lahko zamišljate, da nisem zadovoljen z odgovorom. Ne gre za vprašanje v zvezi z evropsko zakonodajo, ampak tudi za spoštovanje vladavine prava, kar zahtevamo od držav kandidatk. Boste pozvali mačarsko vlado, da Krajevskega vrne Severni Makedoniji? Eno minuto. Spoštovani gospod poslanec, še enkrat lahko povem, to ni v moji pristojnosti. To je v pristojnosti komisarke, ki bo, na komisarja, ki bo pristojen za migracije. Sam nisem pristojen za notranje zadeve, ampak za zunanje zadeve Evropske unije. To je vprašanje za gospo Johansson, ki bo pristojna za migracije. Hvala lepa. Naslednja ima besedo gospa Kinga Gal za ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod kandidat za komisarja. Vidimo, da imate zelo bogate poklicne izkušnje, že več kot 25 let delate v povezavi z Evropsko unijo in Evropsko zakonodajo. Za Evropsko komisijo ste tudi že delali. Kaj bi vi povdarili, kako ste vi prispevali k Evropskemu projektu? Najlepša hvala, gospa Kinga Gal. Dve minuti, izvolite. če bi sestavljal seznam, bi navedel dve zadevi. Prvo je pristop Mačarske k Evropski uniji. Na tem sem gradil svojo poklicno kariero in temu sem posvetil tudi svoj študij. Zame je bil to resničen uspeh, da smo po tolikih letih zopet našli pot v svobodno Evropo. Sodeloval sem s kolegi in trdo smo delali in se trudili, da smo to omogočili. Najprej je šlo za zelo oddaljeno možnost od začetka mojega leta. Pa je do vstopa v Evropsko unijo je preteklo samo deset let. To je za nas velik uspeh in zelo sem ponosen, da sem prispeval k temu. Od takrat delam za to, da bo Evropa močnejša. In moj drugi največji dosežek je evropski patent. To je bil velik izziv, zato me je posebej najela Evropska komisija in naloga se je zdela nemogoča, vendar nam je uspelo. Kazalo je, da bo to nemogoče iz političnega vidika, zaradi tega, ker glede tega soglasja med državami članicami ni bilo, čeprav je to potrebno. Bilo je zelo težko, ker je tukaj veliko gospodarskih interesov, vendar pa smo te ovire premostili. Gre tudi, šlo je tudi za težko nalogo, ker gre za kompleksno zadevo. In glede tega je treba imeti ogromno institucionalnega in gospodarskega znanja. Na to sem zelo ponosen in tudi tako sem prispeval boljši Evropski uniji. Še dopolnilo vprašanje, gospa Kinga Gal. Veliko smo vam zastavili vprašanj glede vašega prihodnega dela kot komisar. Kako bi se vi opisali? Ste eh, oseba, ki eh, deluje ekipno? Mislim, da mi drugega ne preostane. Če si pogledate mojo poklicno kariero, potem boste videli, da. sem bil vedno zadolžen za naloge, ki jih ne morem izpeljati sam. Vedno sem delal v ekipi, v mačarski upravi, v Evropski komisiji in pa tudi na stalnem predstavništvu. Brez močne ekipe nam ne more uspeh, uspeti in vedno sem bil ponosen na moja močna ekipa. Moja ekipa na stalnem pristanišču je razlog za to, da sem ponosen. Imamo prave ljudi na pravem mestu, imamo ljudi, ki delajo pod pritiskom, ki lahko opravljajo težke naloge, istočasno pa delujemo kot eno. To je zame zelo pomembno. sam ne zastopam stalnega predstavništva kot veleposlanik, ampak to zastopa celotna ekipa, na to sem ponosen. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine GUNGL gospod Kologlu. Gospod Varheli, tukaj sem. Pa se pogovorimo o tej neodvisnosti. Kot veste, vas je predlagala mačarska vlada, gospod Orban. Veliko kolegov vam je zastavilo vprašanje v zvezi s eh, primerom oziroma afero Grevskega, vendar ste vedno trdili, da ste neodvisni. In če ste neodvisni, zakaj? ne zauzamete stališča glede teh vprašanj. Naprimer, Grejevski, Severnja Makedonija, azil in pa izjave mađarske vlade. Če ste neodvisni, potem prosim izrazite svoje stališče. Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja. Dve minuti. Saj sem zauzel stališče. Sam zagovarjam stališče komisije glede tega vprašanja. In stališče komisije je, da je zelitev azila v pristojnosti držav članic. Če si ogledate to vprašanje, to stališče zagovarja komisija, tudi v tem primeru. In to bom zagovarjal še naprej. Mislim, da svojo neodvisnost lahko obdržim tako, da se držim evropskega stališča glede tega. In kot sem že povedal, to ni stvar mojega resorja. Napačno bi bilo, če bi tukaj podajal stališča v zvezi z resorjem mojih kolegov. To bi bilo v nasprotju z načelom kolegijalnosti v komisiji. Dovolj na vprašanje, gospod Kologlu. v primeru, da bo znotraj vašega resorja in vaših nalog Mačarska zavzela stališče v nasprotju z evropskimi načeli, boste vi zavzeli takrat v tem primeru nasprotno stališče od Mačarske? Seveda. Drugega mi ne preostane, zagovarjati bom moral evropsko stališče in evropsko linijo v primeru katerekoli vlade in katerekoli inštitucije. Najlepša hvala, Kati Piri v imenu skupine SD. Gospod Varheli, kandidat za komisarja. Zadnjih pet let zasedate položaj mačarskega veleposlanika v Evropski uniji in verjetno vas vlada veliko krat popraša za nasvet. Zanima nas, Zakaj si Mačarska tako zelo prizadeva za to, da dobi resor sosedstva in širitve v Evropski komisiji? Kaj ti to zahteva, da se držimo vseh načel evropskih načel in evrop, eh, vladavine prava. Zakaj mislite, da se mađarska vlada tako zelo zanima za ta resor? Najlepša hvala, Kati Piri, gospod kandidat za komisarja. Dve minuti imate na voljo. To je zelo zapleteno vprašanje. Nisem tukaj zato, da zagovarjam stališče mačarske vlade, ampak da zastopam sebe. Ne vem, zakaj je to za mačarsko vlado tako zelo pomembno. Lahko pa vam razložim, kako lahko mačar prispeva k temu resorju in kakšne znanje mačarske in izkušnje mačarske na tem področju. Kot veste, tudi vi prihajate iz Mačarske, nas je po izvoru Mačarka. Smo zelo dejavni v tej regiji in tesno sodelujemo s temi državami. Mačarska ima tradicijo dobrih odnosov z vsemi državami v regiji. In mogoče bi lahko zaslužili verodostojnost na tem področju in vzpostavili prijateljske odnose z vsemi, in to je bilo dobro za Evropsko komisijo. Najlepša hvala, da bi imel vprašanje, Kati Piri. Pa nadaljeva po mačarsko, glede na to, da govorimo o mačarskih vprašanjih. Vi boste torej preverjali, če je sodstvo neodvisno, če so mediji neodvisno, če se države kandidatke borijo proti korupciji. Kaj vi menite o državi, ki jo najbolje poznate? Je Mačarska dober zgled na tem področju? Gospod Varheli, ena minuta. ni moja naloga, da sodim rezultate Mačarske na področju vladavine prava. Gospa Jurova in gospod Renders bosta zadolžena za to. Ta dva komisarja bosta pristojna za takšne presoje. In mislim, da bomo v kolegiju ravnali prav, da njim prepustimo to presojo. Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja. Sedaj ima besedo gospod Tineke Strik v imenu zelenih. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, se boste v resorju za širitev osredotočali na vprašanje vladavine prave in zato morate biti res dosledni glede tega. Gospod Varheli, v pisnih odgovorih ste zavrnili izbiro med nacionalnimi in evropskimi interesi. Postopek sedmega člena proti Mačarski pa je pokazal, da včasih ne moremo skladiti evropskih interesov z nacionalnimi. Mačarska je zavrnila vse resolucije v Evropskem parlamentu in dejali so, da Orbanova vlada ne bo problem za vladavino prava na Mačarska. Mislite, da boste vzeli evropske resolucije za ocenjevanje situacije glede vladavine prava v državah kandidatka? Kako boste vi zagotovili, da kopenhanških kriterijev ne bomo nadomestili z Budimpeštevimi kriteriji? In... Gospod kandidat za komisarja, v uvodni izjavi sem omenil potrebo potem, da združimo nacionalne interese z evropskimi. To pomeni, da se ti interesi ne izključujejo med seboj moj pristop in moje mnenje je bilo vedno, da se evropske interese gradi na nacionalnih interesih. Naloga za nas pa je, da najdemo nekakšno srednjo pot, ki je zadovoljiva za vse. Na področji, za katere bom pristojen, bom moral pridobiti soglasje vseh držav članic. To bom moral upoštevati pri svojem delu, na to sem navajen. Kaj ti dosije, s katerim sem delal na komisiji, je to zahteval. Vendar pa se ne bom odločal o vrednotah. Kopenhagiški kriteriji so tukaj jasni. Teh meril ne moremo prilagajati ali pa omiliti, teh pristojnosti nimam in tudi ne želim si takšnih pooblastil. Kopenhagenska marila so še vedno temelj za vsak pristopni proces. Poskrbel bom za to, da se jih spoštuje v vseh državah kandidatkah. Hvala lepa, gospa Strik. Dovoljno vprašanje. Glede na to, da ste bili zvesti mačarski vladi do sedaj, bi želela slišati bolj prepričljiv odgovor z vaše strani. Mislite, da država, ki izvaja represijo nad opozicijo, omejuje medije in sili sodnike, da se prezgodaj upokojijo ali pa diskriminira manjšine in pa dopušča korupcijo, bi bila primirna država za to, da postane članica Evropske unije. Če bo katera koli država pristopnica bila v takšni situaciji in če bi ugotovili takšne pomankljivosti, zagotovo ne bi pridobil podpore držav članic, da bi ta država vstopila v Evropsko unijo. Zato bo moje delo temeljilo na delo mojega predhodnika, zato da bomo dobili dobro delujoč demokratični sistem na Zahodnem Balkanu z neodvisnim pravosodjem, z bojem proti korupciji, neodvisnimi inštitucijami in z vsemi mehanizmi potrebnimi za nadzor in vse ostalo, kar potrebujemo znotraj širitvenega okvira. In za ta načela si bom prizadeval v delu s državami kandidatkami. Najlepša hvala, gospod Varheli. Sedaj pa predajam besedo gospej von Vize iz skupine Renew Europe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, se opravičujem, da sem pozna. Nova predsednica komisije Ursula von der Leyen eh, je v pismu o, z opisom vaših nalog povedala, da boste tesno sodelovali s Turčijo. Turčijo ste omenili v pisnih odgovorih. Pristopna pogajanja pa so zamrznjena s Turčijo in nobenih poglavi ne bomo odpirali, je zapirali, medtem pa se Turčija oddaljuje od Evropske unije. Pogoj za vstop v Evropsko unijo je, da država kandidatka spoštuje temeljne vrednote in da izpolnjuje merila, kot so stabilnost inštitucij, vladavina prava, demokracija, spoštovanje človekovih pravic in tudi zaščita manjšin. Glede teh meril bi vas rada vprašala, katere korake želite, da Turčija opravi za to, da zopet lahko sprožimo pristopna pogajanja, gospod kandidat. S Turčijo moramo sodelovati v okviru celovitega dialoga. Zato moramo ustrajati pri naših zahtevah to je svobodovina, svoboda medijev, neodvisnost sodstva, svoboda novinarjev in pa vladavina prava. To potrebujemo v okviru pristopa in tudi v širšem okviru, kajti od tega so odvisni naši odnosi s Turčijo. Vendar pa ne smemo pozabiti na naše interese, to je carinska unija in pa naši odnosi na področju migracij. Zauzeti moramo uravnotežen vidik, ne da bi žrtovali katerokoli od vrednot ali načel, ki jih moramo še vedno zagovarjati v primeru Turčije. Dialog je zelo potreben za odnose s Turčjo. Brez dialoga bomo imeli vedno manj vpliva v tej državi. Naprimer, vpliv je zelo pomemben tudi, ko govorimo o finančnem interesu IPA. Niste me vprašali glede tega, vseeno pa bi rad to omenil. Vemo, da je to vprašanje za Evropski parlament. Evropski parlament je podal zelo trdno stališče glede tega, da popolnoma prekinemo pomoč v okviru inštrumenta IPA. Sam bi bil bolj previden. Ta sredstva smo že znižali 600 na 250 milijonov in eh, nameravamo še dodatno skršiti sredstva na 140 milijonov. Vendar pa je to bistvo naši, naše finančne pomoči in ta finančna sredstva so namenjena civilni družbi. Če bomo finančna sredstva popolnoma zaustavili, bomo izginili iz turške družbe, zato moramo še nadaljevati z našimi prizadevanji. Um, da, hvala. Ali nam lahko date kakšne konkretne predloge iz vaših izkušenj, iz pogajanj, glede spodbujanja naših vrednot, zlasti glede eh, spoštovanja manjšin, človekovih pravic in vladavine prava? Gre ena minuta, izvolite. To je težko vprašanje, kajti nisem torej, doslej še sodeloval v takšnih pogajanjih eh, s katerokoli od teh držav. Sam sem zastopal državo članico. V teh razpravah smo merili mm, razvoj držav kandidatk in ta temeljna vprašanja smo potem vedno najprej ocenjevali. V naši soseščini se lahko varno le, če se ta temeljna načela upoštevajo. In te temeljne vrednote so torej nekaj, kar se stalno zahteva. In tudi institucije to podpirajo, ne pa da le obstajajo v zakonu kot nekaj širšega. Torej, torej sam bi tem državam rekel, naj ne le uvedejo zakonodajo, temveč naj ta zakonodaja tudi deluje za njihove lastne državljane. Hvala, gospod kandidat. Še zadnje vprašanje. Gospod Galjaž iz skupine ELS, izvolite. Hvala lepa. Gospod kandidat, Moje vprašanje glede Turčije smo pravkar slišali in tudi vaš odgovor na nj. In torej vidim, da glede tega se boste držali stališča EPP, da moramo oh, ohraniti denar in ga osredotočiti na civilno družbo in spodbujati sodelovanje Turčije v programih kot je Erasmus. No, to nam je usklajena usmeritev in hvala za to, to stališče glede tega. Sedaj pa bom se usmeril na Zahodni Balkan, da bi odpravili pomisleke odločenih držav glede začetka pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo. Se sprašujem, ali bi uporabili kopenhagenški kriterij na način, da se vsako državo ocenjuje posebej in ali bi morali za to metodologijo uporabiti tako, da ne bi uporabljali koncepta svežna, temveč bi vsako državo posebej obravnavali. In ali bi morali tudi upoštevati nazadovanja? Ali je zato, da bi dosegli soglasje s svetom, morda lahko eh, rekli, da bi predlagali začeti pogajanj saj za eno od obeh držav, zato da ohranimo zagon? Uh, hvala, gospod Gajer. Gospod Valj, dve minuti. Da, to je zelo težko in zelo strateško vprašanje. No, imam eh, dvoplastni odgovor. Noben pristopni proces ni uh, eh, vredostojen, če ne temelji na lastnih zaslugah. Torej, če ni dosežka, ni pohvale, to je jasno. In tega se moramo držati. Morda bomo prišli do neke kritične točke, na kateri bomo morda imeli ena, eno, dve ali tri države kandidatke, ki bodo uh, izpolnile vse pogoje. Ne bom vnaprej eh, dejal, koliko jih bo lahko. Je to ena država, dve, tri. Vendar ne smemo nikogar držati nazaj. In največja spodbuda je to, da če oni sodelujejo, smo mi še bolj aktivni. Torej, da to je mogoče in uh, možno je opustiti princip načela pristopa v svežnju, vendar tudi to se lahko zgodi, torej tudi tega ne smemo opustiti. Drugi element je vprašanje politike, geopolitike Balkana. Balkan je zelo občutljiva regija in naša naloga v prihodnih petih letih mora biti tam to, da ustvarimo dolgoročno blagostanje in stabilnost, pa tudi demokracijo. Seveda, takšna izbira, da bi rekli, da lahko le ena ali dve državi pristopita, bo seveda vplivalo na to. Torej, ko o tem razmišljamo, moramo imeti tudi to v mislih. Hvala. Dopolnilno vprašanje, gospod Galer. Seveda ne moremo napovedovati prihodnosti, vendar, če bi se vi lahko odločili, ki vidite našo situacijo čez pet let, kako Vemo, da je pri Hrvaški trajalo 8 let od začetka pogajanj do pristopa. Torej, kakšna je vaša idealna perspektiva glede trenutne situacije? Torej, kako ali bi lahko tri najambicioznejše države bolj vključili uh, v proces, da bi imeli kaj več od DCFTA? Odgovor, ena minuta. Da, bom poskušal, vendar to je bilo veliko vprašanj. Od pet let od slej si predstavljam, da bomo imeli veliko bolj razvit Zahodni Balkan, da bomo imeli primerje med Kosovom in Srbijo, da bo Kosovo užival brezvizumski režim in da bodo pristopna pogajanja zelo že napredovala severno Makedonijo in Albanijo, morda že blizu zaključka in da bo tudi takrat Srbija pripravljena na začetek pogajanj. To, bi to bi bil moj ideal za to, kar bi lahko dosegli čez pet let. To je morda nekoliko preambiciozno, vendar če nimamo ambicij, potem tudi nič ne dosežemo. Torej, to bi bila moja vizija za to, kaj bi lahko imeli čez pet let. Kaj gre za vzhodno partnerstvo? Uh, moj pristop glede teh držav, zlasti glede teh treh, ki imajo DCFTA-je, je, da če lahko storijo več, moramo pomagati in moramo biti pripravljeni storiti več in jih moramo vključiti v naše vsakodnevno življenje s pomočjo digitalnega sporazuma, skozi zelenega sporazuma ali skozi sektor transporta in energije. Kolegi. Hvala vsem za vaše vprašanja. Hvala tudi kandidatu za komisarja za odgovore na vsa vaša vprašanja. Gospod Varheliš, znova vam dajem besedo za kratko zaključno izjavo. Imate pet minut časa. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za to odprto izmenjavo mnen. Zelo jasno ste predstavili svoje prednostne naloge glede širitve in sosedske politike. Jasno ste povedali, kaj pričakujete od mene, če me boste potrdili. Prisluhni ste mojim prednostnim nalogam in upam, da sedaj ob koncu razprave imamo skupno mnenje, da jim prihaja do prekrivanja med našimi cilji. Moramo okrepiti postopek širitve in moramo okrepiti celovito evropsko perspektivo za Zahodni Balkan. Moramo zagotoviti opremljive rezultate kratkoročno za ljudi, ki živijo v naši soseščini, v njihovem vsakodnevnem življenju s pomočjo ekonomskega razvoja. S tem bomo povečali svojo vlogo in, svo, in svoj vzvod. Moramo okrepiti uh, finančne vere, zato da bomo lahko dosegli svoje politične cilje. Moramo moramo torej sredotočiti naše vrednote in interese, naj gre za Zahodni Balkan, vzhodno partnerstvo ali južno soseščino. Menim, da je to osno dobra osnova za nadaljne delo. Odločen sem eh, tesno sodelovati z Evropskim parlamentom in s člani tega odbora, še prav posebej. Poleg tega vidim uh, dopolnjevanje med našimi vlogami. Parlamentarna diplomacija in odnosi z vladami, torej tu bi res eh, to izkoristil za to, da bi delovali v interesu EU, da bi jim na voljo vso podporo, zato da bi lahko učinkovito sodelovali. Za konec naj še omenim obletnico, ki je bil ključnega pomena za današnjo Evropo. Pred 30 leti, 9. novembra leta 1991, 89. je padel Berlinski zid. S tem se je odprla eh, pot za ponovno združitev Nemčije in za združitev Evrope. To je bila zgodovinska priložnost in evropski voditelji so bili pogumni, da so to priložnost izkoristili. To ni bilo enostavno, to ni bilo nekaj samo po sebi umevnega. Številni so imeli pomisleke, spraševali so se o nevarnostih Nekateri so skušali zadeve upočasniti, vendar zgodovine pokazala, da niso imeli prav. Danes smo vsi hvaležni tistim, ki so nam to omogočili. Danes vemo, da je bilo to v splošnem evropskem interesu, da podremo zid in da razširimo blagostanje demokracije in vladavino prava v Združeni Nemčiji in v Združeni Evropi. To je velik dosežek, vendar nismo še zaključili tega procesa. Moramo nadaljevati, moramo širiti demokracijo, blagostanje, vladovino prava v srčiku našega kontinenta na Zahodni Balkan. To je v njihovem interesu, to je v našem interesu. Imamo zgodovinsko priložnost, da v tem mandatu vzpostavimo dolgoročni mer, stabilnost in blagostanje v regiji, ki tega že dolgo ni uživala. Ne smemo zgrešiti te priložnosti, zato da bomo lahko čez 30 let pogledali nazaj in rekli, da bili smo vredni naših predhodnikov, ki so zgradili Evropo. Tudi mi smo odigrali svojo vlogo. Moramo podati roko našim sosedom, tako da ne pridejo bliže na osnovi njihovih želja in zaslug. Delo bo na tem in želel bi si biti tudi vaš partner pri skupnem doseganju tega. Hvala lepa. Gospe in gospodje, hvala našim gostom, ki so danes sodelovali, hvala kolegicam in kolegom za zelo zanimivo vprašanje in hvala vsem kolegom, ki ste se držali časovnih omitev, to nam je res pomagalo. In še enkrat hvala v imenu našega odbora, gospodu Oliverju Varhelju, ki je danes uh, prišel in ki je skoraj tri ure odgovarjal na naše vprašanje. S tem je seja zaključena. Hvala lepa.